kakšno sporočilo razumeli. Torej, imam glasovanje o štirih eh, poročilih, pa po enostavnem postopku. Glasujemo po imensko, izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Poročilo je sprejeto. Sedaj imamo poročilo gospod, gospe Tajn o premoženjsko pravni posledice registriranih partnerskih skupnosti. Glasujemo poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Še eno poročilo gospe Tajn premoženska razmerja med zakoncema. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa imamo poročilo gospoda Kramre, gre za Evropsko strategijo glede tehnologije v prometu za prihodno trajnostno mobilnost Evrope. Glasujemo poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Gospod Lize, športni, zgledate, ste glasovali, ja, glasovanje zaključeno. Poročilo sprejeto, najlepša hvala. Staj Glasujemo o poročilu gospe Antonesku. So, Aha, tudi poročevalec je tukaj, dobrodošli. Gospod Kramer, vaše poročilo je bilo ravno kar sprejeto. <laughs> Predpostavljam, da je šlo za problem z dvigalom. Sedaj gremo na glasovanje o poročilu gospe Antonesko. Gre za pravico do dostopka do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja. Prespem je številka ena, kdo za, proti, zdržani, prijeto. Sedaj glasujemo o dopolnjenem predlogu, kdo je za, proti, zdržani, prijeto sprejeta. Sedaj glasujemo o zakonodajnem predlogu poemensko. Izvolite, ste vsi glasovali. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Čestitam gospej Antonisku. Sedaj gremo na poročilo gospoda Sančesa Preseda. Gre za kreditne pogodbe za stanovanske nepremičnine. Glasujemo o prvem sklopu. Predlog sem 117 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. S tem je sklop številka 1 sprijet in odpadejo predloge v spremembe od 1 do 116. Pa je v celotnem predlogu za, proti, zdržani. Sprijeta. Gospod Sanchez, preseda. Zaprosili ste besedo. Uh, sí. Tra los trílogos, el único gre za eno odprto vprašanje v trialogu, ki je tehnično vprašanje in gre za prenos stališče parlamenta, je jasno izraženo. Ko sem se posvetoval s različnimi poročevalci in glede na kriterije predsednice odbora, v skladu s 52. členom pravilnika prosim, da preložimo glasovanje da lahko čim prej zaključimo še to vprašanje. Torej, poročevalec je zaprosil za preložitev tega v skladu z drugim členom 57. drugim stavkom 57. Eh, člena pravilnika. Kdo je za, proti, vzdržani? S tem smo preložili končno glasovanje. Sedaj gremo na poročilo gospe McCarthy. Gre za trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija. Predlog se mi številka dve. Glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeta. Drugi del, glasujemo po imensko, izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprijeta. S tem drugi odpade in glasujemo o spremenjenem predlogu do za, proti, držani. Prijeto. Glasujemo po imensko zakonodanem predlogu. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Čestitam gospej McCarthy. Sedaj gremo na poročilo gospoda Grobarčika, ki je za spremembo uredbe sveta 2157-2005 ohranjenju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Balskem morju, Beltih in Öresundu. Predlog je spremenjena do pet, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za, proti, zdržani. Držani sprijeto. Sedaj glasujemo po imensko o zakonodajni rezoluciji. Volite. Ste vsi glasovali. Glasovanje zaključeno. Sprijeto. Čestitam gospodu Grobarčiku. Sedaj gremo na glasovanje. O poročilu bivšega predsednika gospoda Puzeka gre za bolj četrvanje notranjega energetskega trga. Tri predloge, predloge sprememb originalnega teksta, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo elektronsko, izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 27 v dveh delih, prvi del, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo po imensko v drugem delu, izvolite. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. odstavek 14, prvotnega besedila, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 59 v dveh delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del da za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. To bomo preverili elektronsko. Drugi del 59. odstavka. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Odstavek 65 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Drugi del, kdo za? Proti. Zdržani. Sprejeta. Odstavek 68, kdo za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 73, kdo za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Prosimo o celotni resoluciji, kdo za? Proti. Zdržani vzdržani. Sprejeta čestitem gospodu Buzeku. Tako, zdaj prehajamo na poročilo kolegice Kleve Kekoš o izvajanju in vplivu ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike. Odstavek 9 v treh delih. Prvi del za proti vzdržani. Sprejte drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 11 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 19, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 55, ne, ne, saj je bilo jasno, 55 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 57, prvi del za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. In še drugi del za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Še celoten predlog resolucije. Poimensko glasujemo, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Sprejeto. konec glasovanja, torej. Sprejeto. Čestitke, gospa Kleva Kekoš. Naslednje poročilo Guido Milana. Pred eh, glasovanjem želi kolega Milana besedo. Izvolite. Hvala lepa. Samo eh, tehnični popravek, predsednik. Thank you. To poročilo je bilo spisano pred 1. julijem letos in Hrvaška je bila takrat še v predpristopni fazi. To je treba tudi torej popraviti, kajti Hrvaška je zdaj ponopravna članica. Ja, službe mi sporočajo, da bo v vseh jezikovnih različicah to seveda ustrezno popravljeno po glasovanju. Hvala lepa. Torej, odstavek 4, prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Preverimo. Prav. Glasujete, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Komaj da sprejeto. Odstavek 23 za proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o štolatnem predlogu resolucije za proti vzdržani. Sprejeto. In čestitke gospodu Milani. Naslednje poročilo Delange, uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu. Odlično. Imamo še alternativni predlog. Torej, še enkrat, da se ne bom motil, gre za napad socialistov z alternativnim predlogom skupine SD. Najprej glasujemo poimensko o tem alternativnem predlogu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. O, napad je uspel. To pomeni, da je predlog resolucija, torej besedilo odbora brezpredmetno, kajti predlog resolucije skupine SD je bil sprejet. Tako, zdaj pa najlepše poročilo današnjega dne in sicer kolega Fox nam je pripravil poročilo o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu. Dejal mi je prej, da je začel zbirati stave glede izida glasovanja. Torej, odstavek 2. Sicer poimensko prvi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Prvotno besedilo, odstavek 5, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 19. Ah, dajte no, vse je bilo jasno. Prav, prav. Sprejeto, v redu, hvala. Odstavek 19, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto drugi del za proti, vzdržani sprejeto še tretji del za. Preverimo drugi del prav. Torej preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti? Vzdržani? Verjetno bi morala biti ista večina, ne? Preverimo? Prav, preverjamo tretji del elektronsko. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Odstavek 28 in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, to je pa sprejeto. 702 glasova za. 29, tudi poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Odstavek 31 za proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tu na levi ste že nekoliko utrujeni, težko dvigujete roke. Ne, ne, ne, tako kot vedno, samo danes. Torej, drugi del za proti vzdržani, sprejeto. Ostavek 56 za proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 59 za proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 61 za proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Odstavek 64, poimensko prosim, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o celotnem predlogu resolucije in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. je torej, poročilo je sprejeto in čestiti gospodu Foxu. Tako, dame in gospodje, zdaj pa nas eh, čaka kadrovska odločitev. Gre za imenovanje gospoda Luigija Berlingerja v odbor oblikovan v skaru člen 255 PDEU. Zdaj bo svetila le modra lučka, lahko glasujete za, proti ali se vzdržite, ampak gre za tajno glasovanje. Torej, glasujemo o imenovanju gospoda Luigija Berlingerja v odbor oblikovanja v skladu s členom 255 PDEU. E Glasujte, prosim. Haben alle kolegin in kolegin ab... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Berlinguer je s tem tudi izvoljen. Čestitke. Tako, prehajamo na obrazložitve glasov. Gospod eh, Vlasak pa bo predsedoval temu delu seje.